Bene, cominciamo. Dobro. Pa začnimo to zasedanje odbora. Prva točka dnevnega reda je poročilo kolegice Ulskog. Na voljo imamo 45 minut za razpravo in zato besedo dajem takoj pripravljalki mnenja. Izvolite, kolegica Ulskog. Fru ordförande, jag tänkte tala mitt eget Hvala lepa, gospod, gospa predsedujoča. Govorila bom v švedščini. Del pristojnosti odbora ITRE je tudi to, da bi naj dodali nekaj točk k resoluciji o pametnih omrežjih in regionalnem razvoju. Pametna omrežja so rezultat konvergence med energetskimi tehnologijami in eh, tehnologijami IKT. Spodbujati moramo nadaljne sodelovanje med tema dvema sektorja. Ko govorimo naprimer o radijskem spektru po Evropi in ko govorimo o pametnem energetskem omrežju, električnem omrežju v okviru razprave o internetu stvari. Komisija je pozvala, da naj zagotovimo koherenten in učinkovit pristop k tem vprašanjem prav posebej moramo povdariti prednosti, ki jih prinašajo pametna omrežja. Namreč znižujejo emisije CO2 v gospodarstvu. Prav, lahko, prav tako lahko prispevajo k uporabi obnovljivih virov energije, lahko prispevajo k učinkoviti porabi elektrike v prometu in potrošnikom dajo možnost, da prilagodijo svojo porabo. potrošniki lahko uporabljajo energijo, ko so cene najnižje. Pametna omrežja pa prispevajo tudi k ozaveščanju potrošnikov. Ko govorimo o potrebi po novi in modernizirani energetski infrastrukturi, tukaj govorimo prav o teh pametnih omrežjih. To bo izredno pomembno, če želimo povečati delež obnovljivih virov energije pri naši proizvodnji in porabi energije. Tudi posamezna mikrogeneracija in pa shranjevanje je, so tukaj pomembne, pomembni so tudi električni avtomobili in pa drugi odzivi na popraševanje. In pa še tretja točka. Naj vas opomnim na to, da pri načrtu za leto 2050 ne bomo mogli vključiti ciljev na področju obnovljivih virov energije, če ne bomo razvijali lokalnih in regionalnih pametnih omrežij. Tukaj torej moramo upoštevati tehnološki razvoj. V besedilu sem upozorila na to, da moramo investirati sredstva če gre za naše skupne interese, za energetske projekte, ki so v skupnem interesu. Eh, Naslednja točka. Pametna omrežja ponujajo možnosti za spodbujanje inovacij, ponujajo nove priložnosti za delo na mesta. Prav tako pa so pomembna pri razvoju majhnih in srednje velikih podjetij. ter drugih večjih podjetij. V besedilu pozivamo komisijo naj oceni, ali je treba v skladu z tretjim energetskim svežnjem predloži predloge za razvoj in spodbujanje pametnih omrežij. Na ta način bi lahko omogočili sodelovanje več udeležencev na trgu. Na ta način bi ustvarjali sinergije, ko gre za razvoj in zdrževanje telekomunikacijskih in energetskih omrežij. Poskrbeli bi torej za te sinergije in imeli bi načrt za uporabo teh omrežij. V besedilu sem tudi zapisala, da pametna omrežja ne smejo obremenjevati potrošnikov. Ko gre za posamezno mikrogeneracijo, je pomemben ta vidik potrošnika. V besedilu podarjam tudi to, da moramo omogočiti dvosmerno komunikacijo med proizvajalci električne energije in pa odjemalci električne energije. In kot drugot je tudi tukaj pomembno, da zagotovimo um, dobro varstvo osebnih podatkov. To je pomembno za države članice, za regionalne in pa lokalne oblasti ti organi morajo investirati v rešitve IKT, kot so to tudi pametna omrežja. To je namreč v pristojnosti držav članic, ne Evropske unije. Ampak države članice so lahko tista gonilna sila v tem pomembnem okviru pri razvoju teh energetskih omrežjih, to je pomembno na regionalni ravni, prav tako pa je to izredno pomembno za industrijo in pa z političnega vidika. Hvala. Hvala lepa, gospod Listero, izvolite. E Hvala lepa, gospa predsedujoča. V imenu Evropske ljudske stranke bi želel podati nekaj pripomp k temu odličnemu predlogu. Poročilo povdarja pomen novih tehnologij. Pravi, da je treba kar do največje mere izkoristiti internet. In pravzaprav smo šele na začetku tega tehnološkega razvoja, ki je pred nami. Naš odbor bi morda moral razmisliti o nekaterih točkah o čem bomo odločali tudi v okviru večletnega finančnega okvira. No, eh, tukaj je tudi Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo, EIT, in eden izmed, eh, ena izmed najpomembnejših eh, aktivnosti tega inštituta je tudi energija. No, to poročilo pa govori ravno o inovacijah na področju pametnih omrežij mislim, da bi temu morali posvečati še več pozornosti v prihodnosti. Ni dovolj, da samo čakamo in zastavljamo vprašanja. Ne, ta inštitut mora imeti možnost, da uporabi vsa orodja za to, da izkoristi te inovacije, te raziskave, tako da bomo lahko imeli kar največje koristi od njih. Potem drugič. Kmalo bomo sprejeli odločitev o nadaljem razvoju nečesa, kar že obstaja v energetskem sektorju. Poleg eh, kicov in teh grozdov inovacij si bomo ogledali tudi regionalne grozde inovacij. V Evropi vsekakor imamo potrebno znanje, visoko kakovostno znanje. To obstaja tudi znotraj eh, EIT-ja in to znanje bi lahko prenesli v regije, ki potrebujejo to znanje. To je išlo tudi iz dialogov o pogajanjih o svežnju obzore 2020. Kaj to pomeni? To pomeni, da bi dobili neke enote znanja, ki bi pomagale pri razvoju pametnih omrežij. Te enote bi torej lahko v to vključili. Pri tem bi lahko uporabili tudi sredstva iz eh, strukturnega sklada. Eh, no, in to je mnenje, ki se tiče tudi pristojnosti odbora za regionalni eh, odbora regij, zato bi lahko dobili tudi mnenje tega odbora o tem. veliko imamo znanstvenikov v regijah, ki skušajo najti neke rešitve in njim bi morali omogočiti, da lahko hitro ukrepajo. Ko se sam pogovarjam z predstavniki podjetij, ki predstavljajo svoje proizvode, oni pravijo, e, pripravite evropske standarde, tako da bo moj izdelek v skladu za standardi, ki veljajo v ostalih državah članicah. Ne smemo sedaj ne vem koliko krat na novo izumljati kolesa in potem, izvaja, in potem zaostajati za svetovnimi trgi. Mi imamo zelo inteligentne, nadarjene ljudi v naših podjetjih in oni želijo sodelovati pri proizvodnji energije in porabi energije, želijo imeti široko in pametno ponudbo inovacij na tem področju. Zato se mi zdi izredno pomembno, da poskrbimo za standardizacijo. Ob zaključku pa naj povem še to. Ena petina strukturnih skladov bo namenjena prenosu energije znotraj EDF. In tukaj treba povdariti, da ne govorimo samo o primarni proizvodnji trajnostne energije, da ne govorimo samo o ukrepih energetske učinkovitosti, Tukaj govorimo pravzaprav o inovacijah in izzivih na področju energetskega svežnja. Tukaj gre za veliko denarja. To smo omenili tudi v odboru za regionalni razvoj. Mi moramo naše, izpolnjevati naše cilje za leto 2020. K temu pa moramo prišteti tudi koristi nove tehnologije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 še nismo imeli priložnosti za razpravo o nekaterih vprašanjih, ki so povezani z IKT in pa z energijo. Vemo, da se ta mrežja zelo hitro, zelo hitro razvijajo. Prvič razpravljamo o tem, čeprav vemo, da brez eh, inovacij in raziskav ne bomo mogli dosegati ciljev, ki smo si jih zastavili. osredotočiti se moramo na to, kar ste povedali. Denar mora iti v rokah regij, lokalnih uh, organov, tako da bomo lahko tam na terenu razvijali tako imenovano razpršeno energijo, ki bo dopolnjevala naše velike projekte. Treba pa je tudi poskrbeti za povezave med proizvodnjo energije in pa novo sodobno tehnologijo IKT. Pravzaprav smo tik pred spremembami. Električna energija je izredno pomembna za vsa področja. Imeli bomo več električnih avtomobilov in verjetno bodo tudi naši gospodinski aparati delovali na tak način, da bomo prihranili energijo. Dobili bomo, tudi visoko, dobili bomo torej visokokakovostne naprave. preden odločimo o uporabi denarja, moramo vedeti, čemu želimo ta denar nameniti. Inovacije, raziskave, razvoj, vse, kar je povezano z energijo. In tukaj ne govorim samo o obnovljivih vire energije. Nekateri ste podarili pomen obnovljivih virov energije. Sama mislim, da se moramo sredotočiti na vsako področje raziskav, ki nam lahko pomaga uravnotežiti povpraševanje in pa ponudbo. Tako bomo lahko rekli, da smo dosegli vse, kar smo si zastavili, brez prekomernega finančnega obremenjevanja tistih enot, tistih podjetij, ki trošijo energijo. Vemo, da je, energija, da je industrija v tem smislu zelo obremenjena. Številni evropejci niso zadovoljni za svojimi računi za energijo. Naši računi so do dvakrat višji kot računi v ZDA. Zato se moramo osredotočiti na proizvodnjo bolj poceni, učinkovite energije, istočasno pa moramo ob tem uporabiti visokokakovostne tehnologije ne smemo biti še zadovoljni z eh, sedanjim stanjem. Dodati moramo dodatne vidike temu uh, dokumentu, tako da se bomo v prihodnosti bolj osredotočili na inovacije. Hvala. Hvala lepa. Dajem besedo kolegu Vidal Kvadrasu. Um, Hvala lepa, gospa predsedajoča. V tem odboru in v parlamentu nasplošno se pogosto ukvarjamo z pomembnimi energetskimi vprašanji. No, eh, pametna omrežja so tehnologija, mm, vsi priznavajo eh, velike koristi. Pametna omrežja so pomembna zato, da lahko eh, poskrbimo za bolj učinkovit promet, energijo in da lahko Um, naslovimo probleme, kot so starajuča se infrastruktura in pa vedno večje povpraševanje. Zato moramo pozdraviti mnenje kolegice Ulskog, ki poziva k sodelovanju na vseh ravneh pri razvoju pametnih omrežij. Prav, eh, poročilo tudi opozarja na to, da ne bomo mogli poskrbeti za smotrno porastelitev obnovljivih virov energije brez eh, lokalnih in regionalnih pametnih omrežij. Opozarja tudi na to, da moramo modernizirati energetsko infrastrukturo, tako da bomo omogočili eh, bolj učinkovito uravnoteženje eh, Um, naše energetske ponudbe. Na zadnje tudi ne smemo pozabiti na to, da morajo pametna omrežja koristiti našim uh, potrošnikom, mora jim, jo, jim dati informacije o njihovi porabi in jim omogočiti odločitve, ki bodo vodile do nižjih računov in pa bolj učinkovite in smotrne porabe energije. Uh, naj povem, da smo v Španiji ravno um,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 Eh, hvala, govorila bom mačarsko. Na začetku moram povedati, da pri porabi energije opažamo porast porabe električne energije. Eh, veste, da se je sektor gradbeništva v večini držav članic eh, nekoliko upočasnil, zaustavil, ustavilo se je tudi. Eh, ustavila se je tudi izgradnja pametnih omrežij. Mariti Ulskog želim čestitati za pripravo mnenja. Vsi vemo, da je energetska učinkovitost najmanj izkoriščena možnost, ko gre za razpoložljivost elektrike potrošnikom. To je nekakšna speča trnulčica. Veliko potencijalo tukaj obstaja, ki ga še nismo izkoristili. Če se doma zazrem skozi okno moje spalnice, lahko vidim uh, električni steber, ki se mu potem dodajajo nove povezave, včasih tudi telekomunikacijske povezave. E, ta kup kablov je pred mojo hišo že odkar tam živim. Kolega Vidal Kvadra se je povedal, da smo zlasti v, rural, v ruralnih območjih priča um, zastaranim omrežjem in tukaj treba ukrepati napredovali bomo samo, če bomo sočasno razvijali električno omrežje in pa IKT omrežje. Če želimo imeti pametna omrežja, potem moramo zagotoviti, da bomo v to vključili tudi končnega porabnika. To je povezano z energetsko učinkovitostjo. Ogledati si moramo tudi stroške. Potrošniki že sedaj plačujejo zelo visoke stroške. Zlasti, če so potrebne določene izboljšave infrastrukture. Ko govorimo o izgradni omrežja infrastrukture, morajo te stroške plačati potrošniki. No, mi pri pripravi tega poročila sodelujemo z drugimi odbori, če govorimo o presoji vplivov, ta govori o delu, ki se upravlja na lico mesta, ko torej eh, izgrajujemo naša omrežja, je kar 80 eh, odstotkov tega dela lokalnega značaja. Torej ni dovolj, da povečamo učinkovitost energije, ampak moramo povečati tudi učinkovitost, katero porabljamo naša proračunska sredstva. To velja tudi za mojo državo članico. Tam še nismo videli povečanja zmogljivosti v zadnjih nekaj mesecih. Vseeno pa ugotavljamo, da je energetski sektor zelo izpostavljen nihanju cen. Zato moramo poskrbeti za sodelovanje med posameznimi vejami. To sodelovanje mora postati obvezno. Ko govorimo o zmogljivostih širokopasovnega interneta, je treba te zmogljivosti izboljšati. Vemo, da v zvezi s tem pripravljamo osnutek uredbe in tudi tukaj bom nožila predloge sprememb. Hvala. Grazie, la parola al collega Prodi. Kolega Prodi, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, hvala kolegici Ulskok za to mnenje. Dotaknil bi se pomena inteligentnih omrežij pri optimizaciji uporabe energije iz obnovljivih virov. To je še posebej pomembno, ker se dejansko lahko, oziroma ker vsak eh, proizvajalec energije lahko uporabi lasno energijo in eh, se odloči za njo prednostno v primerjavi z energijo, ki se dobavlja po mreži. Inteligentne mreže eh, v, skupaj z trans, transportno zmogljivost s temi omrežjem, supergrids po angliško, lahko dejansko um, optimizirajo distribucijo energije iz obnovljivih verov, ki naj bi imela prednost v primerjavi z drugimi. Torej, visoko zmogljiva Eh, omrežja in inteligentna omrežja nam lahko omogočijo boljšo zmogljivost celotne mreže ter tudi maksimiziranje dobička oziroma maksimiziranje koristi iz energije iz obnovljivih virov. To je dejansko evropski projekti in pričakujemo nasprotovanje na organizaciji na nacionalni ravni, ampak vseeno se moramo potruditi v to smer, eh, da premostimo ta nasprotovanja, kajti od tega lahko imamo vsi koristi. Komisija. Najlepše hvala, sedaj pa komisija. Uh, hvala, gospa predsedujoča, sem Jan Hanek iz Generalnega direktorata za energijo. Hvala, da ste dali priložnost komisiji, da pove svoje. Mislim, da je iz razprave postalo jasno, da mnenje zajema vse pomembne točke, ki zadevajo pametna omrežja. Spodbudno je, da obstaja tako visoka stopnja soglasja med eh, tem, kar želi komisija in kar želijo člani vašega odbora. No, ne bom omenjal vseh točk, omenili ste sinergijo med IKT, pomembno so novi viro energije, električne avtomobile in tako naprej. Prav tako je pomembno, da poročilo povdarja pomembnost pametnih omrežij za potrošnika, opozarja tudi na pomembnost varstva podatkov. Sam bi k temu dodal, da moramo ob tem govoriti tudi o zaščiti zasebnosti potrošnika kot takšni. V razpravi sem slišal tudi pozive k povdarjanju lokalnih političnih eh, pobud, pomembnost regionalnih razvojnih programov, tudi komisija se za to zauzema. Kar se tiče lokalnih političnih pobud, bi želel opozoriti na to, da ne gre samo za skupek pobud v vseh državah članicah. Obstaja tudi um, pobuda na evropski ravni, pobuda županov, ki skuša poskrbeti za povezavo pametnih omrežij. Komisija to podpira od eh, vsega začetka te pobude. Um, Vsako leto imamo srečanje teh županov in takrat uh, se pojavijo tudi uh, novi um, župani, ki želijo pri tem sodelovati. Pozdravljam tudi pozive, k, ki govorijo o potrebi po standardizaciji. Tukaj treba ukrepati na regionalni ravni, se pravi na ravni, ki je najbližje državljanov. In če želimo to zagotoviti, moramo pripraviti tudi določene tehnične standarde. Z organi standardizacije sodelujemo tesno, ampak Eh, seveda bo pri tem koristen tudi dodaten poziv Evropskega parlamenta. Še zadnja točka, ki bi jo želel omeniti, eh, no, eh, ta je. Um, ostala nekako ob strani v današnji razpravi, prav tako ni omenjena v poročilu. In sicer govorim o povezavi med enotnim trgom in pa pametnimi omrežji. Jasno mora biti, da pametna omrežja niso nekaj, kar, ponud, kar bo ponudilo koristi za potrošnika, če enotni trg ne bo eh, do, eh, dopolnjen, zaključen. Ne, jasno mora biti, da so pametna omrežja samo še dodaten element zagotavljanja enotnega trga v Evropi. To povezavo je treba poudariti. Prav tako je to povezano z eh, točko koristov za potrošnikov. Za nadaljem razvoj notnega trga bomo poskrbeli za optimizacijo koristi za potrošnikov. Eh, in pametna omrežja so način, kako lahko potrošniki profitirajo od nadaljnega razvoja enotnega trga. Eh, v točki 7 govorimo o tem, da ne smemo finančno obremeniti potrošnikov. Ehm, to je treba podpreti. No, ampak tukaj moramo razmisliti tudi o neto obremenitvi. Pametna omrežja pa zahtevajo um, velike investicije. Pomembno je, da ne sprejemamo najcenejših rešitev samo zato, da bi prihranili denar. Ko razmišljamo o investicijah v pametna omrežja moramo razmisliti o neto koristi za potrošnika investirati moramo tudi če so investicije drage če so koristi ki jih te inovacije prinašajo, prinašajo še večje uh, in to se pogosto zgodi pri pametnih omrežjih tukaj se bom sedaj ustavil hvala lepa hvala, hvala lepa in sedaj spet dajem mnenje eh, pripravljalki mnenja besedo gospa Skok. Fru odforande, tak for alla, eh, inlegg, fru... Hvala lepa. Hvala vsem kolegom za njihove prispevke. No, kakor je povedala kolegica Hercog, se tudi meni zdi, da gre tukaj za neke vrste spečo trnjulčico, ko govorimo o pametnih omrežjih. kolegi so opozarjali tudi na to, da tukaj obstajajo določeni konflikti. No, ampak eh, vseeno pa se mi zdi, da tukaj obstaja določena mera soglasja med, posam, med posameznimi političnimi skupinami in tudi med parlamentom in skupino. Dobro, vemo, da, da imamo sedaj gospodarsko krizo, da je stopna investicij zelo nizka, tudi ko govorimo o tako bistvenem uh, področju kot je energetski sektor. Tukaj govorimo o strukturnih skladih. Eno petino strukturnih skladov, sredstev iz strukturnih skladov porabimo ravno za ukrepe, ki so povezani z energetskimi omrežji. Eh, no, ampak vseeno bi morali poskrbeti tudi za druge vire financiranja. Tukaj ne govorimo samo o regionalnem razvoju, ko gre za pametna omrežja. Govorimo tudi o raziskavah in razvoju. Omogočati bi morali več virov financiranja, ko gre za spodbujanje te tehnologije. Razmisliti moramo o tem, kako izkoristiti posamezne vire financiranja in posamezne proračunske vire eh, v Evropski uniji, tako da bomo lahko še bolje zagotovili potrebo po investiranju v pametna omrežja. Od tega je odvisna prihodnost Evropske unije. In tukaj ne govorimo o časovnem okviru 25 let, govorimo o veliko krajšem časovnem, časovnem okviru. Številni izmed vas sta omenili inovacije, gospod Prodi, gospod uh, Vidal Kvadras, uh, eh, gospa Hercog gospa Hibner, eh, samo da omenim vse, ki so sodelovali v eh, tej razpravi. Vesela sem tudi tega, da je komisija omenila pomembnost varstva podatkov. To je za nas izredno pomembno. To eh, vzbuja uh, veliko pozornosti, uh, kajti veliko je pomankanja, ko gre za zaščito zasebnosti, za zaščito varstva podatkov. Zato se moramo z tem eh, eh, področjem intenzivno ukvarjati, tudi ko gre za pametna omrežja eh, in to tako, ko gre za podjetja, kakor tudi, ko gre za naše zasebne domove. V mislih moramo imeti predvsem koristi potrošnika, to, so, to ste poudarili številni udeleženci v razpravi. Eh, no, ampak interesi potrošnika niso nujno v konfliktu z koristi, ki jih prinašajo inovacije. Eh, ta sektor omogoča tudi veliko delovnih mest in rast in to prinaša spet dodatne koristi potrošnikom. Skratka, hvaležna sem vsem, ki ste sodelovali v razpravi. to temo se ukvarjamo že dolga leta in eh, mislim, da bi morali s to temo zaključiti še pred iztekom eh, našega stanjega zakonodajnega mandata. Hvala kolegici Ulskog. Naj vas opomnim, da lahko spremembe v... oddate eh, do ponedeljka ob četrtega ob 12. uri, sedaj pa bomo prekinili razpravo do 10. ure, ko bomo nadaljevali z glasovanjem.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 Eh, lahko preizkusimo, kako delujejo glasovalne kartice in potem lahko tudi začnemo. Ok. Allora proviamo a fare una prova con la scheda di voto per vedere le presenze. Preiscusimo uh, ehm, eh, uh, kako funzionirajo vaše glasovalne kartice in poglejte kakšna je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 Torej, s tem smo zaključili to poskusno glasovanje. Dobro. 28 ljudi, kolegov je prisotnih. Še enkrat poskusim. Poskusno glasovanje, še enkrat zadnjič, glasujte za, torej pritisnite za. Vidim, ja, prodija ni. A posto tutti votazione. Dobro, zaključili smo glasovanje. 37 presotnih plus gospod eh, Prodi, ki ni ustavil kartice. Predno začnemo glasovati. Naj povem naslednje, potem ne bom imela časa. Na koncu glasovanja, lepo prosim, kolegice in kolege, ter vse, ki ste eh, prisotni v tej dvorani, da če odha, ko odhajate, bodite čim prej, bodite čim hitrejši, da ne bomo spet 7-8 minut čakali, da se sala oziroma dvorana izprazni. Torej, prosim, ko bomo zaključili glasovanje, pojdite ven čim prej. Vedno to pozabim povedati. Uh, Predno glasujemo o um, Horizon, uh, bi uh, samo rekla, da je gospa uh, Hübner um, napovedala svojo odsotnost. Če se strinjate, bomo glasovali ko, o kopu um, 19, CMP 9. To, je poročilo gospe Hibner. To dajem na glasovanje. To je na 25. strani eh, samostojno glasovanje, hodlegica Hibner. Emilija Hibner. Emilija Hibner. COP 19 podnebna sprememba. Ste to našli? Are. Lahko glasujemo. Odpiram glasovanje. Konec glasovanja. Dobro. 37 za, 5 proti. Čestitam kolegici Hibner. Sedaj glasujemo o poročilu Krojcman. Eh, ja, prosim. Ja. Eh, ich darf Herrn Kreuzmann vertreten und äh, er möchte noch eine Erklärung dazu vorlegen. Samo reči, da želi gospod Kreuzmann, da se prebere izjava, tako da bo jasno, zakaj äh, niso dokončne številke navedene. Gle, gre za äh, rezultat eh, trialoga pri Kozmiju na zapisnik gospod Krojcman pravi, da je prišlo, da so potrebne majhne tehnične izboljšave pred um, glasovanjem na plenarnem zasedanju in uh, cene uh, bo treba spremeniti na sedanjo raven, zato da se upoštevajo inflacija v naslednjih sedmih letih. Um, torej ne gre za dokončne absolutne številke, ampak za 60 odstotno. Uh, št, od, delež. No. Gre za tehnično prilagoditev. Parlament, komisija in svet se pri tej točki strinjata in to je tudi v skladu z postopkom. Sekretar bo pred glasovanjem na plenarnem zasedanju poskrbel za potrebne spremembe v besedilu. Hvala. Bene, kjer... Hvala s to razlago. Dajem na glasovanje poročilo Krojcman. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. en glas iz skupine EPP preveč. Dobro. Konec glasovanja. 44 za, 43 proti 2, proti 1 vzdržan. Sprijeto. Madurel. Dajem na glasovanje poročilo Madurel. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Šestinštirideset za, nihče se ni vzdržal, sprejeli smo poročilo. Glasujemo o poročilu Karvajo. Izvolite, glasujte zdaj. Tone Kjuze. Konec glasovanja. 48 za, nihče vzdržan, sprejeto. Poročilo Eller. Glasujte zdaj, izvolite. Konec glasovanja. 43 za, 2 nasprotna in 2 vzdržana. Sprejeto. Poročilo Lamberts. Dajem na glasovanje. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. 46 za, 3 proti, nihče vzdržan. Sprejeto. kolegice Matijas ni, se opravičuje, vendar kljub temu glasujemo. Izvolite, poročilo Matijas, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Šestinštirideset za, tri proti, nihče je vzdržan. Poročilo smo sprejeli. sporočilo Trautmann. Izvolite, glasujte zdaj. Voto Kjuža. Konec glasovanja. Eh, nekdo iz skupine EPP preveč. Zato bomo še enkrat glasovali, prišlo je do napake. Torej glasujte še enkrat, izvolite. Kjuza. Konec glasovanja. Dvajset za, štiriindvajset proti, tri vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa prehajamo na poročilo Trautmann. In sicer 39. amadma. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Amadma 40. Za? Proti? Vzdržani? Sprijet. 41. Za? Proti? Vzdržani? Sprijet. 42. Za? Proti? Vzdržani? Sprijet. 43. Za? Proti? Vzdržani? Sprijet. 44. Za? Proti, proti, vzdržani, zavrnjen. 46 za, proti, vzdržani, sprejet. 47 in 48 skupaj za, proti, sprejeto. 49 za, proti, sprejet. 50 in 51 skupaj za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 52 za, proti, vzdržani vzdržani sprejet. Kompromis 1 za, proti vzdržani sprejet. Amadmaja 53 in 58 skupaj za, proti vzdržani sprejet. Amadma 45 za, proti vzdržani sprejete. De 59, 58 skupaj. 72 za proti vzdržani sprejete. 73, 63 za proti vzdržani sprejet. 64 za proti vzdržani sprejet. 65 za proti vzdržani sprejet. 67 za proti vzdržani sprejet. 68, 69 eh, za proti vzdržani sprejet. 70 za proti vzdržani sprejet. 71 za, proti vzdržani sprejet. 72, 73 skupaj za, proti vzdržani sprejeto. 74 za, proti vzdržani zavrnjen. 76, 77 za, proti vzdržani sprejeto. 75 za, proti vzdržani sprejeto. 78 za, proti vzdržani sprejeto. 80, 83 za, proti vzdržani sprejeto. 90 za. 90 za. Proti vzdržani sprejet. 4 imko za. Proti vzdržani sprejet. 15 za. Proti vzdržani sprejet. 85 za. Proti vzdržani zavrnjen preverjamo pri 85. predlogu spremembe elektronsko. Izvolite. Votacione chiusa. Konec glasovanja. 23 za, 24 proti zavrnjeno. Pardon, 25 proti. Dobro. 86 za, proti vzdržanje sprejeto. 87 za, proti vzdržani sprejeto. 88 za, proti vzdržani sprejet. 89 za, proti vzdržani sprejeto. Tukaj naj bi v bloku eh, glasovali o vseh amadmajih imko od 1 do 16. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 91 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amadma 1, 2 in 4. Skupaj za, proti vzdržani, sprejeti. Amadma 3. Za, proti vzdržani, sprejet. Uvodne izjave. A. Za, proti vzdržani, zavrnjen. Uvodna izjava B. Za, proti, vzdržani, sprejeta. Amadma 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Amadma 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Amadma 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 9, 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 14. 14 za, proti, zdržani, sprejet. 15, 16 in 21 skupaj za, proti, zdržani, sprejeto. 17 in 29 skupaj, uh, ustni amadma, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19 in 20 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeta tri, 24 za proti vzdržani sprejeto. 25 in 38 skupaj za proti vzdržani sprejeto. 27 in 28 skupaj za proti vzdržani sprejeto. 26 za proti vzdržani sprejeto. 30 za proti vzdržani sprejeto. 31, 32 za, proti vzdržani zavrnjena. Preverjamo eh, elektronsko 31 in 32 skupaj. Izvolite. Torej, elektronsko preverjamo 31 in 32 amadma. Spet je nekdo iz EPP-ja preveč, pa tudi nekdo iz skupine socialistov. En glas preveč iz obeh skupin. Dobro, urejeno. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 24 za, 25 proti zavrnjeno. 33 ti predlog spremembe za, proti, držani zavrnjen. 34 za, proti, sprejeto. 35 za, eh, to je, eh, morala sem reči, to je ustni amadma za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti zdržani sprejeti. Končno glasovanje v celotnem poročilu. Izvolite. Aha, spet en preveči skupine socialistov. Dobro, tudi to smo uredili. Hvala. 50 za. Čestitam. No, potem pa poročilo Valea. Kompromis ena. Dva, pardon. Za proti zdržanje sprejet. Amadma 37. Za proti vzdržani sprejet. Kompromis 3. Za proti vzdržani sprejet. Amadma 38. Za proti vzdržani zavrnjen. Amadma 40 pardon, 39 za, proti vzdržani, zavrnjen. Amadma 40 za, proti vzdržani. Preverimo elektronsko. Izvolite, glasujte za. Amadma 40. Konec glasovanja. Spet nekdo preveč iz skupine ljudske stranke. Konec glasovanja. 23 za, 26 proti zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti vzdržani sprejet, 45 za, proti vzdržani zavrnjen, 46 za, proti vzdržani zavrnjen, 47 za proti vzdržani zavrnjen, 8 za proti vzdržani sprejet, 48 za proti vzdržani zavrnjen, 49 za proti vzdržani zavrnjen, 50 za proti vzdržani sprejet, 9 za proti vzdržani sprejet, 51 za proti vzdržani zavrnjen, 53 za proti vzdržani zavrnjen, 54 in 44 skupaj zavrnjeno, 55 po, preverjamo elektronsko 54 in 44, izvolite. Konec glasovanja. Spet nekdo preveč iz Evropske ljudske stranke. 28 za 22 proti sprejeto. Se opravičujem. 55 je amadma za proti zdržani sprejeto. Amadma 10 za proti zdržani sprejeto. Amadma 11. Za, proti, zdržani, sprejeto. Amadma 57. Za, proti, zdržani, sprejet. 58. Za. Ne, brezpredmetno ali kaj? Sprejeli smo 11. amadma. In 56 je potem brezpredmeten, zato smo potem sprejeli 57 in sedaj smo pri 58. Torej glasujemo o 58. 57. Dobro, elektronsko preverimo 57. amadma. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. 21 za, 28 proti zavrnjeno. Potem 58 amadma glasujemo za, proti vzdržani zavrnjen. 12 za, proti vzdržani sprejet. 13 za, proti vzdržani sprejet. 59 za, proti vzdržani sprejet. 61 za, proti vzdržani sprejet. Zavrnjen. Preverimo elektronsko. 61. amandma. Enajšestdeseti amandma, konec glasovanja. 25 za, 25 proti, zavrnjeno. 62 za, proti vzdržani, zavrnjen. Preverimo vseeno. 62. amadma. Izvolite. Konec glasovanja. Ha. Se opravičujem. 37 za. Sprejeto. 15. amadma za proti vzdržani sprejet. Kompromisni amadma 4 za proti vzdržani sprejet. Amadma 67 za proti vzdržani sprejeto. 75 za proti. 65 za proti vzdržani. 66 za proti vzdržani sprejeto. 71 71 amandma za, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko. 71 amandma. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. 24 za, 23 proti, sprejeto. 75 za proti, vzdržani, zavrnjen. 76 za, proti, vzdržani. Zelo blizu. Zato preverimo elektronsko. Torej, 76 in 77 glasujte elektronsko. Konec glasovanja spet eh, dva glasa preveč, eden iz EPP-ja in iz skupine socialistov smo uredili. Še vedno en glas preveč iz skupine socialistov in demokratov smo uredili tole za EPP-jem. Dobro. Konec glasovanja 34 za 15 proti. Torej, blok šest, eh, eh in 43 skupaj zavrnjeno. 19. Za proti vzdržani sprejet. 79 za proti vzdržani zavrnjen. 80 za proti vzdržani zavrnjen. 20. amadma za proti vzdržani sprejeto. Amadma ena za, proti, zdržani, sprejet. 21. za, proti, zdržani, sprejet. 22. za, proti, zdržani, zavrnjen. 23. za, proti, zdržani, zavrnjen. Pa preverimo 23. elektronsko. Glasujte zdaj. Dobro, konec glasovanja. Š... Zavrnjeni smo uh, 24, 24, 24 sprejeti. 25 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 1 za, proti vzdržani sprejet. Amadma 3 in to je ustni amadma za proti vzdržani sprejet. Amadma 4 za proti vzdržani sprejet. 28 za proti vzdržani sprejet. 29 za proti vzdržani sprejet. 30 za proti vzdržani sprejet. 31 za proti vzdržani sprejet. 32 za proti vzdržani sprejet konec glasovanja. Torej sedaj dokončno glasovanje v celotnem poročilu. Izvolite. Spet imamo en glas iz skupine EPP preveč. Konec glasovanja. Še vedno en glas iz skupine EPP preveč. mislim, da zdaj je. Zaključujem glasovanje. 43 za, 3 vzdržani, 3 je proti. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o zakonodajnem predlogu. Drugo glasovanje. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. 44 za, 3 vzdržani, 3 je proti. In sedaj končno glasovanje, zadnje glasovanje o institucionalnih izpogajanjih. Glasujte zdaj, konec glasovanja. 49 za, nihče proti, nihče vzdržan. Čestitam. In s tem smo zaključili z tem poročilom. Nadaljujemo z glasovanjem o poročilu kolegice Toja. 38 za, proti, zdržani, sprejeto. 35 za, proti, zdržani, zavrnjen. Amadma 40 za, proti, zdržani, sprejeto. 41 in 42 sta enaka. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Če želite, lahko elektronsko preverimo. Torej, izvolite, elektronsko preverjamo. 41 in 42 skupaj preverimo elektronsko. Konec glasovanja. 27 za, 21 proti sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 44 za, proti, vzdržani, sprejet. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45 za, proti, vzdržani, sprejet. 46 za, proti vzdržani sprejet. 47 za, proti vzdržani sprejet. Amadma 48 za, proti vzdržani sprejet. Amadma 49 za, proti vzdržani sprejet. Amadma 50 za, proti vzdržani sprejet proti, zdržani. Preverimo elektronsko 50. amandma. Izvolite. Konec glasovanja. 8 za 40 proti, torej zavrnjeno 14. amandma. Izvolite. Za proti sprejet. 51 za, proti, zdržani, sprejet. 52 za, proti, zdržani, sprejet. 15 za, proti, zdržani, sprejet. 54 za, proti, zdržani, sprejet. Ne, preverjamo 54. Izvolite. Ja, prav imate, tiste je bilo zavrnjeno. Konec glasovanja. Zavrnjen. 55 je torej za, proti, vzdržani. Se upravičujem. Preverimo 55 po elektronski poti. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. 27 za 21 proti sprejeto. 56 za proti sprejet. 57 za proti državni sprejet. 58 za proti sprejet. Dobro, preverimo po elektronski poti. 58. Glasujemo o 58. amadmaju. 58. Glasujte zdaj, izvolite. Konec glasovanja. Hvala. 19 za 27 proti zavrnjen. Torej 8, 59 je sedaj brezpredmeten in zato smo glasovali 58. Zavrnili smo 54, glasovali pa smo 58. 58. smo zavrnili. Sedaj pa skupaj glasujemo za 60., 61. in 62. Torej vsa tri skupaj. Izvolite, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Torej 60, 61 in 62 jim nadajem na glasovanje. Izvolite elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnem. Šestnajsti amadma. Kdo je za? Proti. Zdržani so vrnjen. 63 za, proti vzdržani, sprejet. Sedemnajst, dobro, dobro, preverimo, 63. po elektronski poti. Konec glasovanja. 24 za, 25 proti, zavrnjen. 17. amadma za proti vzdržani sprejet. Amadma 64 za proti vzdržani sprejet. Amadma 65 za proti vzdržani zavrnjen. 66 za proti vzdržani sprejet zavrnjen. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 68 za, proti, vzdržani. 68 preverimo elektronsko. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. 30 za, 20 proti sprejeto. 69 za, proti, zdržani, sprejeto. 70 za, proti, zdržani, zavrnjen. 71 za, proti, zdržani, sprejet. 72 za, proti, zdržani, sprejet. 18 za, proti, zdržani vzdržani, sprejet. 73 za, proti. Ni mi čisto jasno, glasujemo elektronsko. 73 je amadma. Konec glasovanja. Zavrnjen. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 75 za, proti, vzdržani, sprejet. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 77 za, proti, vzdržani, sprejet. 78 za, proti, vzdržani, sprejet. 79 za, proti, vzdržani, sprejet. Ne preverimo po elektronski poti 79. predlog spremembe. Izvolite, glasujte zdaj. En socialist preveč. Sedaj je dobro, v redu. Torej 79 je zavrnjen. 80 za proti zdržani zavrnjen. 81 za, proti, držani, sprejet. 83 za, proti, držani, sprejet. 19 za, proti, zdržani, zavrnjen. 84 za, proti, zdržani, sprejet. 20 za, proti, zdržani, sprejet. 85 za, proti, zdržani, zavrnjen. 86 za, proti, zdržani, sprejet. Preverimo 86. elektronsko. Glasujte zdaj, prosim. Konec glasovanja. 32 za 18 proti sprejeto. 87 za proti vzdržani sprejet. 88 za proti vzdržani zavrnjen. 89 za proti vzdržani sprejet. 90, pardon, 92 za proti vzdržani zavrnjen. 91 za proti vzdržani zavrnjen zavrnjen. 90 za, proti, zdržani, zavrnjen. 93 za, proti, zdržani, sprejet. 94 za, proti, zdržani, zavrnjen. 95 za, proti, zdržani, sprejet. 96 za, proti, zdržani, sprejet. 97 za, proti, zdržani, sprejet proti, zdržani, sprejet, 98 za, proti, zdržani, sprejet, 99 za, proti, zdržani, za, sprejet, 100 za, proti, zdržani, sprejet, 101 za, proti, zdržani, sprejet, 102 za, proti, zdržani, sprejet, 104 za, proti, proti, vzdržani, sprejet. 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 1, 2, 3, sprejet. 2 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 4 za, proti, vzdržani, sprejet proti. Vzdržani, zavrnjen. 30 za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. Amadma 6 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. Amandma sedem za, proti, vzdržani, sprejet. 33, 34 in 35 so skupaj za. Ne, tri, vsi tri skupaj. 33, 34 in vseh skupaj glasujemo naenkrat za, proti, Dobro, preverimo po elektronski poti. Izvolite. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. 20 za, 30 proti zavrnjeno. Osmi amadma za, proti, vzdržani. Tudi to preverimo elektronsko. Amadma 8 konec glasovanja. 23 za, 28 proti, zavrnili smo ga, 9 za, proti, zdržani, zavrnjen. Madma 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Madma 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 37 za, proti, zdržani, sprejet. 37 za, proti, zdržani, sprejet. In sedaj še po elektronski poti. Konec glasovanja še en glas iz SD-ja preveč. Kjuze. Konec. 37 za, 14 proti. Čestitamo poročevalki in s tem smo sprejeli poročilo. Sedaj pa nadaljujemo z um, glasovanjem na poročilo Zavela. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 48. Predlog spremembe 48, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 47, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 48, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 50, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 51, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 52, kdo je za, 52. Predlog spremembe 52. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 6. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 63. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 64, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog srembe 68, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 69, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 70, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 71, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 72, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprememe 73, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 79, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani. Spred. 82 kdo je za, proti vzdržani spred. 83 kdo je za, oziroma 85 in 83 kdo je za, proti vzdržani sprejeta. 86 kdo je za, proti vzdržani spred. Kompromis 9 kdo je za, proti vzdržani spred. 90 kdo je za, proti vzdržani spred. 91 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 92 kdo za, proti vzdržani spred. 93 kdo za, proti vzdržani spred. Kompromis 10 kdo za, proti vzdržani spred. 101 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. Preverjamo 101. Glasujemo. Stazione aperta sul 101. Glasujemo o predlogu spremembe 101. Konec glasovanja. 21 za, 23 proti, zavrnjene. Predlog spremembe 102. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Preverjamo 102. Glasujemo. Voto. Kjuža. Konec glasovanja. 22 za, 24 proti, zavrnjene. 103, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. Prelo se nam je 12, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. 104, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 105, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 106, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 107, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 108, kdo je za? Se upravičujem, preverili bomo 107. Kjuža. Konc glasovanja. 21 za, 26 proti, zavrnjen je. 107 je zavrnjen. 108. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. 109. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. 110. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. 111. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. 113. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Preverjamo 113. Chiusa. Konec glasovanja. 24 za, 23 proti, sprejetje. 114. Glasujemo. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 115. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 116. Kdo je za, Pri 115? Prav, preverili bomo 115. Glasujemo. Glasujemo 115. Konec glasovanja. 36, 10, spred. 1, 1, 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 117, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 118, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen sedaj nas čakajo 119, 120, 121, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti so. 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti. 122, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti. 123, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti. 124, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 125, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 126, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 127, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo. Preverjamo predlog strani 127. Hjuza. Konec glasovanja. 23 za, 24 proti zavrnjenja. Predlog strani 14, drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog strani 15, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Zavrnjen. 128, kdo je za? Proti? Zavrnjen. 129 in 130, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeta. 132, kdo je za? Proti? Preverili bomo. Preverjamo predlog za nami 132. 132. 132 torej konec glasovanja. 41 za, 2 proti, spred, 133, kdo je za, proti, vzdržani, spred, 135, kdo je za, proti, vzdržani, spred, 136, kdo je za, proti, vzdržani, spred, 137, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 138 kdo je za, proti vzdržani sprejet. 139 kdo je za, proti vzdržani sprejet. 16. Kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 17. Kdo je za, proti vzdržani sprejet. 18. Kdo je za, proti vzdržani sprejet. 19. Kdo je za, proti, vzdržani, spred. Preverili bomo predlog 719. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 glasov za, sprejete. 20 eh, zavrnjen kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Prav sklenbe 21, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Prav sklenbe 22. Prav sklenbe 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 24, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. 26, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 27, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Pravzaprav je 28, kdo je za, proti, vzdržani, preverimo, preverimo 28. Thank you. Kjuža, prosim. Kjuža. Konec glasovanja. 21, 26, tako da je zavrnjen. Prejel sem med dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Prejel sem med 36, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Pravzaprav 5. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 6. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 40. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 41. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 42 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 43 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Končno glasovanje z izglasovanimi spremembami. Aha, preverili bomo preostanek 43. Glasujemo. Kjuza. Konec glasovanja. 23, 24, zavrnjen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 sprejeto, 42 za, 2 eh, proti in 1 zdržan glas. Čestitke. S tem prehajamo na poročilo Beauty Coffer. Glasovali bomo elektronsko, glasujemo. Kolega Eller. Just to the records, um, we did vote on... Glasovali smo o obzorju 2020 nobena od pobud parlamenta ni odražena v proračunu sveta. Sedaj eh, ne moremo narediti konca eh, temu postopku tukaj na našem odboru, ampak tega se moramo vseeno zavedati in pred plenarnim glasovanjem moramo v posvetovanju z drugimi evropskimi institucijami jasno povedati, da te elemente potrebujemo. Drugače je vse, kar smo naredili v zadnjih 200 eh, letih, velika šala. Kolega Eler, la... hvala, hvala, kolega Eler. Glasujemo torej. To je končno glasovanje o mnenju Beauty Coffera. konec glasovanja. 42 glasov za, 4 je vzdržani, nihče ni proti, čestitke gospodu Bitikoferju. Ne, ne je sprejeto. S tem smo prišli do konca glasovanja. Hvala za vašo prisotnost in sodelovanje. Zapustite sobo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 c'est mieux de l'attendre ou non Non, non, non, vous commencez. Hein. Dando subito la parola al collega Odi, relatore. Besedo takoj predajam gospodu Odiju, ki je poročevalec za mnenje o tehnološki industrijski bazi Evropske obrambe. Nimamo veliko časa, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Nakratko bi rad orisal kontekst tega dosjeja. Predsednik Van Rompu se je odločil, da skliče zasedanje sveta, izredno zasedanje decembra. Govorili bodo o obramni in varnostni politiki odbor za zunanje zadeve in pododbor za obrambo sta pripravila poročilo. Sam pripravljam mnenje. Na osnovi člena 50 bomo pripravili mnenje o e, industrijskih vidikih tega poročila. O tem mnenju, torej govorimo o industrijskih vidikih, o e, znanstvenih raziskavah in v določeni meri o energiji. Izmenili smo si že mnenja, imeli smo razpravo, sedaj analiziramo predloge sprememb, malce manj kot 100 smo jih dobili. Zahvaljujem se gospe Direk, gospodu Senovskemu, gospodu Bitikoferju, gospe Valjan, gospodu. Uh, Vansdorfu za njihovo sodelovanje. Zahvaljujem se tudi vsem poslancem in poslankam, ki so vložili predloge sprememb. Predlogi v poročilu so osnovani na eh, trenutni reviziji proračuna, ki se zmanjšuje za obrambo. Prišel je čas za to, da eh, ugotovimo, če je potrebno pri zaščiti naših državljanov eh, morda združiti naše sile, združiti obramni trg, na kratko imeti torej eh, industrijsko politiko, skupno industrijsko politiko za eh, evropsko obrambo. Imeli smo odlično sporočilo na mizi, ki prispeva k tej razpravi prilogi sprejem, ki so bili uloženi strani eh, poročevalcev političnih skupin, pa tudi, naj ponovim, strani eh, številnih poslancev in poslank, katerim se zahvaljujem, vsebujejo odlične ideje, ki bi jih rad tudi sam podprl. Imamo tudi eh, možnosti za pripravo kompromisnih predlogov sprememb. Pri tem bomo upoštevali stališča drugih eh, poročevalcev. Srečali se bomo naslednji teden v prvem odstavku. Piše, da uh, imajo evropejci skupno usodo in za, da se zato moramo uh, združiti, sodelovati na mednarodni ravni. Enako velja za raziskave, glede na uh, to, kako pomembni so industrijski, tehnološki vidiki v obramni politiki. Imamo nekatere ubeseditvene razlike, mislim, da bomo morali pri tem najti eh, nekakšen kompromis pri vseh predlogih sprememb. Eh, ne vidim nekih ogromnih eh, razlik. Pri tretjem odstavku Weber, kolegica Weber predlaga, da vse skupaj povežemo s četrtim odstavkom brez dvoma bomo našli dogovor in pa še enajsti um, odstavek vzajemnost in sodelovanje in pa vloga Evropske obramne agencije, eh, ki mora biti večja, morali bi jo vključiti v spremanje dogovorov med vladami in parlamentom o eh, jasnejših politikah. Počakali bomo seveda na stališče predsednikov vlade in držav. Videli bomo, kam nas bodo usmerili. Srečali se bomo s poročevalci v senci in dejati moram, da v tem poročilu ne bomo našli finančnih vprašanj. Skupaj smo se namreč odločili, da ne bomo govorili o denarju. Zakaj? Gospodu Galerju sem dejal, da so finančna vprašanja na koncu tega sklica tako zahtevna. Pogovarjali smo se naprimer o vzorju 2020 in Kristjan Eler je eh, povedal, da se svet ne razume tako dobro z nami. Eh, to je pomembna razprava, ampak razprava, ki jo bomo morali počakati, na, pre, preložiti na nek drug dan. Predlog je pač takšen, da govorimo o političnih zadevah in da vse to prenesemo tudi v razprave za volitve 2014. Na to pa bomo imeli revizijsko klauzulo za proračun eh, za leto 2016 in to klauzulo za 2016 bomo lahko uporabili, če volitve pokažejo, da državljani in državljanke želijo slediti eh, smernicam, ki so eh, bile predlagane na osnovi naših resolucij, izjav, predsednikov vlad in držav, komisije in tako dalje. Takrat se lahko odločimo tudi za obravnavo finančnih vprašanj. Ampak na tem mestu, v tem času, tega nismo želeli vnašati besedilo in to popolnoma prostovoljno. To sem želel jasno povedati. Gospod Direk je v predlogu spremembe 51 predlagal originalno idejo vzpostavitev inštituta za obrambo in varnost uh, v okviru skupnega centra za raziskave. Po mojem je to dobra zamisel. Če si pogledamo našo zgodovino, evropsko zgodovino, lahko vidimo, da imamo nažalost predvsej, predvsej dolgo eh, zgodovino uh, vojn. Ugotavljamo, da ljudje napredujejo na področju uh, znanstvenih raziskav, ko pride do vojne, zato ker se podpira ta inženirski duh tako intenzivno moramo delati tudi v obdobju miru in imeti takšen inštitut za obrambo in varnost je po mojem mnenju zelo, zelo dobra ideja, o kateri moramo še razpravljati. Ne na zadnje, zadnji odstavek je priporočilo za Evropski svet. Eh, to mnenje se nanaša na Evropski svet, ne na Evropsko komisijo prišli smo do nekakšnega konsenza. Od naših predsednikov vlad in držav zahtevamo, jih eh, prosimo, da podprejo tehnološko-industrijsko bazo za obramno politiko v Evropi in to na najvišji možni ravni. Rad bi se zahvalil vsem, ki so prispevali k temu, gospodu Vanderbunu iz eh, mojega urada gospe Ivan Dube, vsem ostalim zaposlenim, ki so prispevali k mnenju. Sem pa seveda pripravljen na oblikovanje kompromisnih predlogov. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ori, za vaše uvodne besede. Sedaj pa poročevalci v senci, gospod Girek, na to gospa Valjan in gospod Prodi. Če se želi še kdo oglasiti, se prosim prijavite eh, na ta seznam in ujemite moj pogled. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Popolnoma se strinjam z gospodom Odijem. Strinjam se s priporočili, ki jih je predstavil. Podpiram tudi njegove predloge sprememb. Dejati moram, da ko pogledam politične skupine, lahko hitro opazim, da ni neke kontroverznosti, ne, ni spornih tem pri, pri tem. Evropa je postala nekakšen muzej z tega vidika. Že dolgo, že predolgo smo v senci ZDA. Zdaj, v ZDA so pred kratkim spremenili svoj profil, eh, svojo usmeritev. Sedaj se usmerjajo proti daljnemu vzhodu. Evropa pa ne more ostati brez zaščite, če želimo seveda še naprej živeti v miru. Ohranjevati ta mir pomeni pripravljati tudi lasno obrambo in to na inovativen način, na sodoben način v skladu z vsemi novimi tehnologijami, ki so na voljo. Brez dvoma moramo torej eh, posodobiti našo vojaško opremo. Seveda vedno obstaja tveganje, še posebej v eh, kriznih časih, da se proračuni obravne politike zmanjšajo. Tudi v moji državi, na Polskem, kjer smo včasih porabljali 2 odstotka BDP-ja za obrambo in to je precejšen odstotek, po mojem mnenju bi morali takšne odstotke tudi ohraniti oziroma jih doseči v drugih državah članicah. Tudi moja država se je odločila, da eh, zmanjša proračun za obrambo zaradi proračunskih težav, s katerimi se soočamo. Mislim, da to ni rešitev, ni, ni pravi korak naprej. Obramna industrija na Polskem bi morala biti posodobljena. Še vedno čakamo, na prve znake te posodobitve. Mislim, da so predlogi, ki smo jih uložili, dobri, naprimer predlog uskladitve na splošno eh, rečeno, uskladitve obramnih industrij v Evropi. Takšnih ukrepov zaenkrat še nismo videli mislim, da bi lahko s temi predlogi zagotovili popolnoma nove načine sinergije. Še posebej uh, uvajanje uh, novih standardov, norm, uh, skupnih tipov opreme. In to bi lahko dosegli brez velikih ulaganj. pri usklajevanju in standardizaciji situacija trenutno ni tako dobra. Naj vam na primer. Nekakšno anegdoto. Ko smo imeli težave v Libiji, so tam pristala zelo dobra švedska letala. Na to, ko pa smo morali ta letala vrniti nazaj na švedsko, se je izkazalo, da nismo eh, mogli natočiti goriva vanje, zato ker so jim eh, imela ta letala popolnoma drugačne sisteme eh, točenja goriva. Enako velja za orožje. Pripričati se moramo, da je kaliber enoten, zato da si lahko pomagamo, izmenjujemo opremo in tako dalje, če je to potrebno. Tudi gospod Odijes pregovori o tem. Pomembno bi bilo vzpostaviti nekakšen center, nekakšen inštitut, skupni raziskovalni center za celotno Evropo na področju obrambe. Takšen inštitut bi lahko raziskoval ravno takšno novo tehnologijo. Poleg tega pa bi lahko to vrsten inštitut raz, eh, analiziral tudi vprašanje eh, protiraketnega ščita. To bi bila dobra zamisel. Tudi Poljska se s tem strinja. Dobro je bilo, da bi se lahko zaščitili z eh, tega vidika. Vključiti moramo v to razpravo tudi vprašanje vesolja. Nekatere rakete se lahko danes izstrelijo tudi v tako visoke sloje atmosfere oziroma eh, vesolja, če bi se seveda kdo eh, za to odločil. Mislim, da je pomembno razmišljati o teh stvarih. Vemo, da ima Severna Koreja eh, to vrste rakete in da bi jih lahko usmerili proti ZDA ali pa obratno. Gre za pomembne teme, naši ministri bi morali posvetiti nekaj časa tudi tej razpravi. Naj sklenem. Naše poročilo bi moralo biti budnica za vse tiste, ki se bodo eh, srečali decembra na prošnjo gospoda Van Rompuja. Razpravljali bo, bodo o obravni politiki in to so zanimive zamisli za njih. Še nekaj. Dobro bi bilo, če bi lahko predloge sprememb dobili čim prej v vseh jezikih. Hvala. Sekretar, eh, sekretarjat je pazljivo zapisal vašo vprašanje. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu za zelo dobro mnenje. V imenu skupine Ale bi rada povedala, da sem tudi sama sopodpisnica nekaterih predlogov sprememb. Po mojem mnenju je pristop predvsej dobro uravnotežen pokrivamo eh, varnostna vprašanja, potrebe industrije in specifične lasnosti posameznih sektorjev. Naši predlogi sprememb sledijo podobni usmeritvi. Poudarjamo pomen strateške avtonomnosti na tem področju za Evropsko unijo. Nočemo eh, preprečevati sodelovanja. Okrepili bi radi znanje in izmenjavo znanja. Eh, z našimi partnerji. Prizadevamo si tudi za vedno večje vzajemno, eh, večjo vzajemno preglednost. S tem bi se namreč eh, izognili podvajanju truda, stroškom, lahko bi skupaj reševali vprašanja skupnih grožen za našo varnost. Smo tudi za usklajevanje pravil in standardov. S tem bi namreč odprli notranji trg za več konkurence, kljub temu, da gre za precej eh, zapleten sektor. Strinjam se s poročevalcem. Mislim, da bi morali podpirati eh, potencial dvojne uporabnosti tehnologije in proizvodov. Obenem moramo razmisliti tudi o vedno večjih naložbah eh, na tem področju strani gospodarstev v usponu. Inovacije in raziskave morale biti pomemben element obramne politike industrije. Gre za pomembno besedilo, prizadevali si bomo za eh, konsens pri tem besedilu, ki ga bomo lahko na to predstavili svetu. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Prodi, izvolite. Predvsem bi se rad zahvalil za to poročilo kolegu Odiju. Vendar pa sem zelo nezadovoljen ne samim poročilom, ampak za situacijo. Eh, poglejmo si v obraz, ne skrivajmo se en pred drugim. Ne moremo govoriti o obrambi, ne da bi tukaj imeli skupne obrambne politike. Primer je Arbus tam so, a, Airbusi hočem reči, um, gre za podjetje, ki je um, na svetovni ravni konkurenčna, ampak na področju e, obrambe in orožja pa uh, to ni bilo upoštevano, ker niso znane naloge in pristojnosti oboroženih sil in obstajajo nacionalni interesi, ki so si v nasprotju in ki resno nasprotujemo kakršnokoli kakršnekoli spremembe in razvoj v tem smislu. V ZDA imajo eh, milijon dvesto tisoč vojakov v uniformah, mi imamo pa dva milijona. In to je kar velika razlika. To je eh, nekaj, kar mora priti na površje in to je nekaj, kar zares moramo preučiti. Ali bomo se odločili za neko skupno obramno politiko ali pa prenehajmo govoriti o skupni obrambni industriji. In razen tega obstajajo um, obrati za um, dvojno ravo, se pravi vojaško in uh, civilno, ampak tudi uh, možnost konkurence na civilnem področju v tem primeru je nekaj, kar lahko razvijamo v smeri Airbusa. To je nekaj, kar mogoče tudi lahko podpremo v nadaljevanju, podpremo rast v to smer. Naj povdarim še naslednje. Pred nami je velik odziv na obramnem področju pojavlja se pa zaradi kibernetske vojne. In to je nekaj, kar moramo tudi upoštevati. Ravno zaradi tega, ker je največji izziv za nas ta hip ravno to. Po mojem mnenju se bodo sedaj vojne v prihodnje eh, začele voditi na tem področju. veliko več škode se lahko naredi z veliko manjšimi stroški v primerjavi z neko klasično e, obrambno e, politiko. In to moramo tudi upoštevati. Najlepša hvala, gospod Prodi. Verjetno je bolje, da sedim na tem mestu, drugače bi se verjetno spustil v razpravo. Ampak strinjam se z vami, kar se tiče uh, teh kibernetskih vojn. Nihče drug se ne želi oglasiti. Tako da prosim komisijo, gospa Granj Cuba, da se oglasite. Hvala, gospod uh, predsedujoči. Uh, No, gospa je na poti, tako da eh, vas prosim, da počakamo nekaj minut. Kmalo bo z nami. Um, um, Rad bi se zahvalil komisiji za ta dolg prispevek. Gospod Odi, želite skleniti razpravo? Merci, Hvala, gospod predsedujoči. Zelo hitri ste, dobro predsedujete našemu odboru. Rad bi se zahvalil kolegom in kolegicam, ki so se oglasili. Kolega Girek, prav imate. Ne bom dejal, da je Evropska unija muzej. Imamo države, članice, ki imajo precejšnje vojaške zmožnosti, ki so vredne spoš vsega spoštovanja, ki so učinkovite. Ampak zaskrbljujoče za državljane je to, kako se stvari eh, razvijajo, kakšni so proračuni eh, v državah članicah, eh, ki imajo naprimer drago opremo. Nekega dne ne bomo več imeli Eh, vojsk, ki bi bile zmožne braniti eh, evropsko ozemlje. In to je obveznost, ki izhaja iz pogodbe. Vse to nas mora opomniti, da moramo ukrepati. In zato je verjetno svet eh, prosil za mnenje predsednikov vlad in držav na to temo. Res je, čas je, da razmislimo o naši neodvisnosti. Ne bom govoril o uh, vohunjenju, o, tej, uh, o tem škandalu, v katerega so upletene ZDA. Ampak vseeno uh, moramo biti veseli, da smo vzpostavili Galileo, približno 30 satelitov. O tem smo pogosto govorili tukaj v parlamentu in parlament je tisti, ki je rešil projekt Galileo. In to je dobro, da imamo sedaj lasten signal, neodvisen od signala ZDA. Kaj se zgodi, če naprimer eh, ZDA prekinejo svoj signal, mi pa bi ostali brez sistema? No, sedaj imamo uh, svoj sistem, boljši sistem kot uh, eh, GPS. Spomni se besed Joe Bidna, podpredsednika ZDA. Leta 2010 je bil eh, tukaj v parlamentu in dejal je, da bo eh, naša administracija z, popolnoma drugačna kot prejšnje. Dejal je, da, imajo, da imate evropejci uh, mednarodne naloge, ampak da morate začeti s svojim sosedstvom. In to je pomembno tako za nas, za zaščito, za dobrobit državljanov in državljank, za mir, za varnost. O tem moramo razpravljati. Govoriti moramo o industriji, o znanstvenih raziskavah in tako dalje. Gospa Valjan, hvala za vašo podporo. Hvala tudi za vaše predloge sprememb. Včasih je treba govoriti o konkurenčnosti. Imamo nekatere predloge sprememb socialistov, ki se nanašajo na uh, vojaško industrijo in eh, pripraviti moramo prave kompromise, včasih so si zadeve nasprotujoče. Vseeno pa se zahvaljujem za vašo podporo. Kolega Prodi, prav imate. Razmere danes niso zadovoljujoče. Ampak o tem morajo razpravljati države članice. Vojaška vprašanja so vprašanja nacionalne suverenosti. Smo v evropskem sistemu in sedaj se dogaja naslednje. Ta pripravljalna politična razprava, ki jo imamo pri nas, ki jo je imela komisija v eh, kolegijo komisarjev, ki jo bodo imeli predsedniki vlad in držav decembra, ki jo bodo imeli državljani in državljanke tekom politične kampanje za volitve 2014. Vse to, te teme so zelo pomembne. Celina se mora odločiti za skupno organizacijo, za vzajemno. Skupaj moramo ugotoviti, če tudi vojaški vidiki, torej industrijski, eh, raziskovalni vidiki predstavljajo področje, kjer bi lahko sodelovali. Moja država ima pogodbo o sodelovanju eh, z Združenim kraljestvom, o vojaškem sodelovanju, o raziskavah. In to pogodbo je sklenila prejšnja vlada. Socialisti pravijo, da bodo nadaljevali s tem, ker je to dobro, dobro je sodelovati, ker nimamo več sredstev, da bi eh, s temi stvarmi upravljali sami takšne, takšne izkušnje eh, kažejo, kakšna je. Kakšen je praktični učinek sodelovanja? Ne gre za to, da se bomo borili z ZDA. Gre za to, da je napočil trenutek, da se zaščitimo in da ugotovimo, kaj lahko naredimo skupaj. Kaj lahko naredimo za to, da eh, sodelujejo na področju obrambe in da obenem spoštujemo naše vrednote. Prva naša vrednota je mir. Dobili smo tudi Nobelovo nagrado za mir. In če si želimo miru, potem trenutne razmere eh, to od nas zahtevajo, moramo znati se tudi vojskovati. Sam bom skupaj z drugimi političnimi skupinami na to poskušal odgovoriti. Eh, v predlogi sprem bomo, eh, bomo našli kompromise in tako pokrili eh, raziskave in industrijska vprašanja eh, na področju tehnološke in industrijske baze Evropske obrame. Malce dolgo govorim, čakam na to, da se nam morda pridruži tudi komisija. Ne vem, sam sem končal, želite kaj dodati ali nadaljujem sam? Uh, ja, nikakor ne želim. Uh vam krasti besede, ampak če ste povedali, kar ste imeli zapovedati, lahko tudi nehate govoriti. Razprava je bila izredno zanimiva. Hvala za vaše prispevke. Naj vas spomnim, da bomo glasovali 7. oktobra. Torej v Štrasburu. Takrat bomo imeli lep, dolg sestanek v ponedeljek zvečer. Se že veselim. Pod točko razno bi vas želel pozoriti na skupno sejo našega odbora in naših prijateljev iz eh, odbora za okolje. To bo potekalo danes popovdne ob treh. Razpravljali bomo o energetskem in podnebnem svežnju za leto 2030. Um, ehm, dobro bi bilo, če bi tudi naš odbor bil tam zastopan. Ker ni nič drugega po točko razno, lahko sejo zaključimo in uh, veselim se srečanja z vami na naslednji seji. Hvala lepa. Ajš.